temu ni tako. Potem je zapisnik s tem tudi potrjen. Gospa Anami Neitz eh, Autebrook me je obvestila o svojem odstopu z mesta poslanke. Parlament bo v skladu za členom štiri poslovnika ugotovil sprostitev njenega sedeža. Menim, da lahko kolegici Najc Ojtebrok vsekakor izrazimo zahvalo za njene odlično delo v tem parlamentu skozi vsa leta. Pristojne bolgarske oblasti so nam eh, poslale